Hvala, predsednica. No, vidimo to, da so tisti, ki so mm, prvi bojni liniji proti ISIS-u, sedaj eh, sramotno zapuščeni. Sedemdeset tisoč otrok se po podatkih Unicefa sedaj seli drugam, trpijo, več tisoč je razseljenih. Mi se celo lahko pričakujemo, da Trump to tolerira, ampak eh, prav sramotno je, da Evropska unija ne počne nič. Mi moramo obsoditi to vojaško operacijo, ampak storiti moramo še več, pozvati moramo k takojšnjemu miku. Potrebujemo mandat OZN, ki ga treba spoštovati, potrebujemo več stranski dialog v tej regiji. Resolucija 1325 mora biti spoštovati, potrebujemo misijo OZN v tej regiji. Prav tako moramo prevzeti lansno odgovornost, ne moremo tolerirati to, da Erdogan vrača sirske begunce na to območje. To moramo kritizirati. Predolgo smo bili slepi glede tega, kar se dogaja. Kaj pa orožje? Nismo sprejeli nobenih odločitev, ki bi presegle nove licence za izvažanje orožja v Turčijo. Prav tako se moramo potruditi, da bi ustavili izvažanje orožja po tistih licencah, ki so že bile dodeljene. Evropa ni bila uspešna glede Sirije zaradi pragmatičnih razlogov in zaradi drugih razlogov. Ne smemo si zatiskati oči, kajti ta humanitarna kriza je tudi naša odgovornost. Hvala, kolega Vilmski, minuta. Hvala lepa, dame in gospodje. Ponovno razpravljamo o Turčiji, ponovno razpravljamo o predsedniku Erdoganu, tokrat ne zaradi nespoštovanja svobode medijev ali pa zaradi kršenja človekovih pravic, ampak zaradi vojaške operacije v eh, severu, na severu Sirije ponovno so poraženci Kurdi, ki nikoli v preteklosti niso dobili potrebne podpore mednarodne skupnosti. To je največji narod na eh, tem planetu, ki nima lastne države. In čas je, da končno sledijo posledice. Poleg tega eh, so eh, zbežali številni borci islamske države. Čas je, da končno ukinemo eh, status kandidatke Turčiji. Poleg tega moramo prekiniti tudi vsakršno pomoč Turčiji, razmisliti bi morali o sankcijah in končno sprejeti tudi vojaški embargo, kajti ta situacija je nesprejemljiva in pozivam vas, da ne tiščite glave v pesek. Hvala lepa. Minuta, kolega Vejmes hvala lepa. turška operacija v siriji kaže, kakšni so odnosi med mejnim nadzorom in organi za zunanje odnose. Kajti vidimo, da je sedaj Turčija prevzela mini nadzor. In mi ne moremo delovati, ne moremo storiti, kar želimo, ker eh, Turčija predstavlja to grožnjo in želi odpriti meje za migrante, grozijo nam s tem. Tako da je Evropa tu talec zaradi Erdogana in njegovih izseljevanj. Stabilnost je zato spodkopana. To povzroča smrtne žrtve, to škoduje koaliciji proti ISIS-u in nikoli ne bomo sprejeli demografskih spremem na tem področju, ampak nič ne moramo storiti, ker nimamo nadzora nad lastnimi mejami. Hvala. Hvala, minuta, kolega Arvanitis. Kolegi, ti dogodki kažejo, da imamo jasen dogovor med Trumpom in Putinom. Glavni igralec tu pa je Erdogan. In vidimo, kako se ti igralci tu izmenjujejo. Sestanek med Erdoganom in Putinom kaže isto. Še enkrat, tu zahoda ni ponovno to vidimo. Nemška vlada je do embarga da včeraj prodala orožje za 250 milijonov evrov Turčiji. Vse od leta 2018. Torej, vidimo, da imajo nekateri dobiček zaradi tega masakra, ampak to je nekaj vprašajo. Kdo bo poskrbel za milijon kurdov tam? Evropska unija? Kaj bomo rekli, ko bomo videli nov val beguncev v Evropi? Ali bomo izrazili sočutje ali pa bomo imeli nov dogovor med Evropsko unijo in Turčijo? Ali pa bomo le nemo opazovali, kako Erdogan zapira meje? Evropska unija tu ni storila dovolj. Thank you, President. I find myself... Kolega Tenant, minuta. Hvala. Jaz sprašujem se, kaj sploh Turčija počne tu s to vojaško agresijo v severni Siriji? Ali ne vidijo, da to povzroča veliko humanitarno tragedijo zaradi civilne vojne, državljanske vojne, zaradi ISIS-a, bombardiranja? E, so tam ljudje že toliko pretrpeli, sedaj pa vidimo novo bombardiranje. In Turčija je tu še vedno kandidatka za vstop v Evropsko unijo in ko govorimo o stabilnosti eh, režima Erdogana, no takrat, ko smo omenjali eh, to, kako on vlada, so se nam tu smejali in mi smo rekli, da to, kar počne Erdogan, ni kompatibilno glede na eh, sodobno demokracijo. Tisti, ki so si prej zatiskali oči, si ne morejo več zatiskati oči. Treba si pogledati v gledalo. In pogledajte si, kaj ste sedaj omogočili. In jaz se bom uprl v tej skušnjavi in vam rekel, jaz sem vam to že povedal. Kolega Milan Mon, minuta. Predsednica, to je dolg in zapleten konflikt v Siriji in zadnje, kar potrebujemo, je še več krize in še več takšnih enostranskih intervencij. Veliko je razseljenih ljudi, veliko je bilo pobitih v tej invaziji in tudi ISIS je sedaj napredoval zaradi tega. Poleg tega imamo sedaj tudi večjo rusko prisotnost na tem območju. In sedaj je Rusija kot nek sodnik tu, kot smo videli včeraj v Sočiju, ko je prišel do tega dogovora, ameriški umik, je stvaril vakum. Turčija, Rusija in Iran pa so zapolnila ta vakum. Rusija je tu bistvena sila. Evropska unija mora biti bolj zunanje prisotna. Mi se ne moramo omejiti le na humanitarno pomoč in tako prispevati k ponovni izgradnji. Mi se moramo aktivno vključiti, potrebujemo rešitev, ampak potrebujemo veliko bolj aktivno varnostno in obramno politiko. Instrumenti globalnega vladanja, recimo instrumenti varnostnega sveta OZN-a, niso dovolj. ZDA ne počne dovolj, mi moramo biti bolj aktivni, bolj ambiciozni pri varnosti in obramni politiki v Siriji. Žal to vidimo še enkrat v Siriji. Minuta, kolegica Insir. Hvala lepa. Ja, mene je sram. Zato, ker je mednarodna skupnost tako pasivna, tu ko vidimo ta boj proti demokraciji in ko vidimo kršitve mednarodnih pravic. Upam, da bo osnutek resolucije prinesel ukrepe. Kajti tu naj bi imeli tudi boj med eh, Turčijo in Sirijo, ampak eh, želimo obnoviti mir. Vidimo pa, da to, kar počnemo sedaj, ni dovolj. Res moramo reči Bobu Bob. To je invazija. Nič drugega. To ni le intervencija. No, jaz sem se srečala eh, s tistimi, ki so tam prizadeti, številnimi otroci, šla sem na obisk in vidimo, da uh, edini greh uh, teh otrok, da se rodijo kot kurdi. In Erdogan pač tako sedaj uh, vodi Turčijo. Pred stotimi leti smo imeli tudi genocid nad uh, Sirici in Armenci. Pred 50 leti smo videli invazijo na severu Cipra in sedaj smo pred nekaj tedni videli invazijo v Rožavi. Ne moramo biti sistematično tiho, predsednica. Hvala. Kolega Ostrevič, minuta. Hvala, predsednica. Sar kolegi, porab vojaške sile ni pravi odgovor. Tu ste, ko vidimo varnostne izzive tu pri tej regiji. Žal to prispeva le slamo. Boj proti kurdskim silam. S tem Turki škodujejo svojim državljanom in vsem drugim. Poleg civilnih žrtev je tu še več travme za to prebivalstvo, ki je že tako v težavah na tej meji. Sedaj vidimo ameriški umik. Vidimo nepotrebno turško invazijo in vidimo tudi uničujočo rusko vojaško politično prisotnost tam. In to je prineslo nove geostrateške premike in to je težko vzdržno. Evropska unija mora tudi igrati aktivno vlogo. Zato, da bo Turčija odgovorna, istočasno moramo storiti vse, kar lahko, da bi še naprej imeli kritični dialog s Turčijo. No, sedaj, ko že govorimo o sirijskih kurdih, moramo najti načine, kako jim pomagati, kaj ti že tako dolgo trpijo. Hvala. Hvala, minuta in pol. Kolega Alfonsi. Madame la prezidente. Gospa predsednica, vidimo, kaj se je zgodilo s turško vojsko v Rođevanu in to res ogroža prihodnost Evrope. Kateri je prvi izziv za stabilnost tega dela sveta? Kurdi so bili pogumni zato, da so premagali Daeš. Čeprav je Turčija sedaj pokazala in še vedno kaže ta dvojni pristop. Napad nad Kurdi kaže, da je to podpora terorizmu. Drugi izziv demokratične vrednote, ki naj bi jih spodbujali, zlasti, ko gre za pravice žensk. Kurdistan predlaga nov muslimanski model za vse glede na to, kar pač že obstajajo v večini muslimanskih držav. To je bistveno za prihodnost sveta. Tretji izziv - varnost Evrope v tem svetu, ki je vedno bolj nevaren, ker potrebujemo zaveznike. Kako bo Evropa našla zaveznike jutri, če ne more zaščititi današnjih zaveznikov? Evropska unija lahko deluje po lastni avtonomiji, diplomatično, politično, treba delovati močno in tako. Trgovina med Evropsko unijo in Turčijo je zelo pomembna, bolj kot ZDA. Zato smo odgovorni in moramo že od danes naprej naložiti odvračilne sankcije, kajti Recep Erdogan je res diktator. You, Hvala, kolega Madison, minuta. Eh, Hvala lepa. Strinjam se s vsemi govorci, ki so tu rekli, da res ni spremljivo, da imamo turško agresijo v severni Siriji. Ampak tudi sankcije so vprašljive. Seveda se strinjam s tem, da moramo delovati, ampak treba se vprašati, katere ukrepe bi sploh lahko tu sprejeli. Levica pravi, da so gospodarske sankcije tu spremljive, v redu se strinjam ampak istočasno moram reči, da nas je Turčija v zadnjih letih izsiljevala. Rekli so, da če ne bomo izplačali novih zneskov, bodo ponovno odprli svoje meje za begunce. To je nespremljivo. Mi smo plačali 6 milijard evrov v zadnjih letih. Zakaj? Zato, da bi nas potem ponovno izsiljevali. No, če nam je to všeč ali ne so tu zidejo odigrale zelo pomembno vlogo pri ohranjanju stabilnosti v regiji. Ko so umaknile svojo vojsko, smo videli, da je sedaj vse v rokah Rusije in Turčije. Upam, da se bo ta situacija kmalo rešila. Hvala. Kolega Rajsen, minuta. Dank u wel, voorzitter. Het is Hvala lepa, predsednica. To, kar se dogaja, je nespremljivo. Mirno sobivanje med kurdi, kristijani je tu bistveno. Ampak to je uničeno preko turške invazije. In to ima pravo orvaljansko ime. Menda je to mirna pomlad. Vidimo pa, da je varnost ogrožena. Imamo novo krizo, novo nestabilnost. Kje je Evropa? Ali pa lahko rečem, kje je bila Evropa na začetku tega leta? Ko so ZDA prosile za vojaško podporo za te sirijske sile. In vse države članice so zavračale pomoč. Jasno je, da je Turčija tu sedaj šla predaleč. Potrebujemo močne odzive, ne pa eh, te šibke odzive, ki smo jih imeli doslej. Prenehati moramo gledati Turčijo kot možno članico Evropske unije ne moremo tu podpreti to, kako Erdogan gleda na svet. Urban Krespo, hvala, gospa predsednica, pred tednom dni po srečanju s turškimi organi je Evropski organ za migracije rekel, da je Turčija še vedno glavni organ pri upravljanju migracij. Tu smo ponovno potrdili, dogovor med Turčijo in Evropsko unijo. In do teh izzivov izjave prišlo takrat, ko je Turčija napadala Rađavo. Tako da se zdi, kot da se je Evropska unija odločila, da bo pogledala druga. Ampak eh, s tem naj bi še bolj dali še večjo legitimnost Erdoganu, kajti Erdogan tu nadzoruje meje Evrope, ki je trdnjava. Mi bi radi pokazali, našo mednarodno podporo te regiji Rodžavi. Tako da obsojamo napad na kurde. Evropska unija ne more tu biti sokriva pri tem masakru. Treba zamrzniti sredstva Turčiji. Mi bi radi videli, da se tu začnejo izvajati pritiski, vsi možni pritiski Turčije, da se ustavi ta vojna. Hvala, kolega Soneborn, minuta. Hvala, gospa predsednica. Dragi kolegi, ko me v tem trenutku nekdo vpraša, kaj sem po poklicu, rečem, da sem ravno kar prišel iz zapora in da se še nisem odločil. Ne upam si povedati, da imam opravka z Evropsko unijo, kajti Erdogan nekaznovano izvaja vojaške operacije, ubija civiliste z nemškim orožjem in uh, pri tem mu je odziv nemške vlade, Združenih narodov in tako naprej le pomoč. Z diktatorjem je potrebno govoriti v jeziku, ki ga razume, smo slišali. Ko Erdogan grozi z tremi milijoni eh, beguncev, potem lahko mi zagrozimo z tremi milijoni Turkov. Eh, in če to ni dovolj, lahko tja pošljemo tudi nemške upokojence. To bo vplivalo na Eh, nemški pokojninski sistem, ki bo na ta način razbremenjen. Hkrati pa bomo izvedli pritisk na Turčijo. Kolega Linars, minuta. Ja, hvala, predsednica. No, veliko smo slišali o tem konfliktu v Siriji, o geopolitiki tam. Ampak ne gre le za geopolitično vprašanje. Gre tudi za našo varnost. Na tisoče evropejcev potuje v Siriji in se pridružuje ISIS-u preteklosti je bilo že veliko pobitih, ampak veliko jih je še vedno v tisti regiji. In številni teroristi bi lahko izkoristili ta kaos, zato da bi našli pot domov v Evropo. V zadnjih letih smo spostavili boljši nadzor na zunanjih mejah, bolje nadzorujemo vse potnike, bolje si izmenjujemo tudi vse informacije o potnikih Evropske unije, ampak še vedno imamo občutek, da je ta situacija predvsej izredna in nujna. Europol mora podvojiti svoj napor skupaj z državami, to, kajti varnost mora biti absolutna prioriteta. In naše tako imenovane zaveznice v Turčiji pravijo, da je to naša država. Ja, ampak istočasno mora vsaka država to urediti. Skupaj moramo urediti vse te težave, tudi ko gre za teroriste. Kolega Glucksmann. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, na smeh zmagovalcev včeraj Erdogana in Putina predstavlja odziv na naše popuščanje. Najprej smo zapustili kurdske borce, kurdsko osvobodilno vojsko, ki nam je pomagala v boju proti islamistom. Potem eh, pa smo popolnoma obrnili hrbet eh, tem kurskim borcem. To je storil tudi Trump. Ampak kaj bomo storili mi? Uvedli sankcije? Ja, tisočkrat ja, ampak eh, kdaj? V Siriji je že noč, mi pa o tem še zmeraj razpravljamo. Naučiti se moramo, kaj iz naše nemoči NATO nima več nobenega smisla. Ne zato, ker nimamo več nasprotnikov, ampak zaradi tega, ker nimamo več zaveznikov, ki bi jim lahko zaupali. Zato potrebujemo verodostojno eh, evropsko obrambo. Tisti, ki živijo, so tisti, ki se borijo, je rekel Viktor Hugo. In eh, sedaj naši prijatelji umirajo, mi pa še ne živimo. Za minuto, gospod Gveta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Povejmo stvari, eh, poglejmo stvari in jih opišemo eh, takšne, kot so. Poglejmo, kaj se dogaja v, eh, na severu Sirije in prizmajmo, da Ankarja predstavlja grošnjo. Povsem uh, nerazumljivo je, zakaj je prišlo do vojaške operacije uh, Turčije v uh, Siriji. Kurdski borci pri tem uh, občutijo uh, bolečino in razočaranje. Kaj bo Erdogan storil uh, sedaj? Uh, ali bo zapustil uh, Sirijo in. Uh, okrepil Daješ, okrepil uh, rivalstvo na Bližnjem vzhodu. Gospod Erdogan uh, ravna povsem nerazumno in uh, pri tem uh, tudi ne upošteva dejstev. Gospod Ravec, za minuto. Dragi kolegi, sirska humanitarna kriza se hitro razvija na severovzhodu Sirije. Erdogan ne želi prisotnosti kurdske demokratične družbe in zaradi tega je pričel z brutalno vojaško operacijo. Več kot 176 tisoč oseb, med njimi več kot 80 tisoč otrok je bilo razseljenih. Slišali smo že številne razloge, zakaj bi morali te otroke zaščititi, pa tudi kurdsko prebivalstvo ne gre zgolj za izgubo življenj in eh, domov, eh, še prav posebej ne, če se bo ta okupacija nadaljevala. Številni so iskali inspiracijo v eh, svobodni družbi, kjer so ženske imele močno vlogo. Evropska unija ima veliko izkušenj v boju proti totalitarizmu in naša naloga je, da pomagamo najšipkejšim, eh, ko se borijo proti isti grožni. Kar sedaj potrebujemo, niso zgolj besede, ampak sankcije, ki bodo tudi učinkovite. Najlepša hvala, gospod eh, Čoka, za minuto. nesprejemljivo. To je beseda, ki smo jo že večkrat eh, slišali. Turčija je eh, prosila za ponovn pričetek pogajanj z Turčijo pred nekaj tedni na zadnjem plenarnem zasedanju. Poslali so eh, čokoladne praline, da bi se pogajanja ponovno pričela. Nekaj tednov kasneje pa čokoladnih pralin več ni. Namesto tega Turčija sedaj pošilja bombe. In eh, na drugi strani imamo Evropsko unijo, ki eh, ni sposobna voditi trgovinske vojne eh, in tudi ne vojne proti kršitvi človekovih pravic. Ne zadostuje minuta molka, ko gre za smrt Antonija Megalicija. Če financiramo vojno, vojno proti tistim, ki so se borili proti islamskemu terorizmu. Vsi kolegi, ki ste prejeli eh, to turško čokolado, upam, da jo boste vrnili eh, turški vladi, ki ima uh, roke uh, umazane s krvjo. Me, Lahko prosim sedete na svoje mesto. Ne, Turčiji, ne, Turčiji. To je dvorana, v kateri razpravljamo, ne mečemo stvari na okrog in nismo nasilni. To je nespremljivo obnašanje. In dragi kolegi, to postaja vse preveč pogosto. To je parlament, v katerem razpravljamo. Nobene potrebe ni po uh, kričanju, po razgrajanju in po metanju stvari na okrog. Upam, da se vsi z mano strinjate excuse me you had the floor se opravičujem imeli ste besedo prosim poslušajte would you please listen for a moment sir bi mi prosim prisluhnile za trenutek če poslušaš se tudi če se naučiš moja naloga je da ohranjam mir v tej dvorani Vi pa ste ta mir ogrozili, obnašali ste se povsem nespoštljivo, lahko predstavite svoje politično mnenje, Pri tem pa ni potrebno razgrajati, spoštujte pa tudi druga mnenja v tej dvorani. Nadaljevali bomo. Za minuto, gospod Slabakov. Благодаря, госпожо председател. Прочет... Валя лепа, госпа председуюча. Пребрал съм резолюция о Турчи. Та резолюция е prešipka in uh, je nezadovoljiva, izraža našo lastno nemoč. Gre za polovične ukrepe, s katerimi ne bomo dosegli ničesar. Predlagam, da zamrznemo vsa evropska ulaganja v projekte, v katere je vključena tudi turška vlada. Mislim, da bo to imelo učinek na Erdogana ne morejo gospodarski interesi zmeraj predvladati nad človekovimi pravicami. Vem, da bodo ukrepi mogoče povzročili določeno gospodarsko škodo, ampak to je nizka cena, če bomo na ta način privrčevali na tisoče nedolžnih življenj. In če bodo ti ukrepi nezadostni, potem moramo uvesti popoln embargo za Turčijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Morel, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoča kaj eh, pomenijo naši eh, protesti. Videli smo, kako heroično so se borili kurdi proti islamski državi. Zdelo se je, da jih mednarodna skupnost podpira, ampak žalostna resnica je, da smo jih zapustili. Mi eh, v Evropski uniji nismo storili prav veliko, ko je prišlo do turške agresije. Eh, pokazala eh, se je tudi pasivnost ZDA. Eh, Putin in Erdogan sedaj odločata o usodi te regije in na ta način se utrjuje tudi položaj gospoda Asada in to je največja ironija. Za Evropsko unijo pa je to dvojno ponižanje nismo se uspeli upreti enostranskemu nezakonitemu posegu Erdogana, hkrati pa smo bili nesposobni zaščititi naše zaveznike. Eh, danes eh, pa se ne moremo soočiti s posledicami, kajti spoštovati moramo NATO, kar je povsem absurdno. smo v roki američanov, ki eh, sprejemajo povsem absurdne odločitve. Čas je, da prenehamo pretakati krokodilje solze in da začnemo sprejemati pametne odločitve. Minute, Za minuto, gospa Ferrara. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Erdoganova vlada je eh, prestopila vsakršno mejo človeškega dostojanstva. Prišlo je do ogromnega masakra, do velike humanitarne krize. Ceno pa plačuje eh, kurdski narod ki nam je pomagal v eh, boju proti ISIS-u. Ta boj je sedaj ogrožen. Gre eh, za grozljive posledice. Na tisoče borcev islamske države je zbežalo iz kurdskih zaporov. Prišlo je do bombardiranja nedolžnih eh, civilistov. In vse to je povzročila država, ki naj bi eh, pristopila k Evropski uniji, ki je naš komercialni in politični partner. Dovolj je torej besed. Čas je za učinkovite ukrepe. Italijanska vlada je takoj uvedla embargo orožja eh, za Turčijo in prav bi bilo, da vse države članice Evropske unije storijo enako. Potrebno pa je tudi prekiniti postopek približevanja Turčije eh, k Evropski uniji, kajti ta zanika vsa načela miru in pa človekovih pravic, eh, ki jih spoštujemo v Evropski uniji. Gospa Zovko, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslen, poslanci, zelo težko je eh, govoriti brez občutkov o tem, kaj počne Turčija na obeh stranih svoje meje. Toliko let po eh, masakrih, eh, katerim smo bili priča na Zahodnem Balkanu. Miru in stabilnosti na tem območju ne bo, Turčija pa ima tam velik vpliv ni uh, dovolj, eh, da uh, kaznujemo turški narod zgolj z sredstvi, kajti s tem bomo prizadeli le uh, prebivalce Turčije, ne pa turško vlado. To, kar Erdogan počne, ni pravilno in zato se mora zagovarjati pred mednarodnim sodiščem. Vsi, uh, ki izvajo masakr, uh, vsi, ki izvaja zločine, kot tudi v Srebrenici in eh, Vukovarju in tudi v Bihaču, če dovolite, da dodam, eh, se morajo zagovarjati na eh, mednarodnem kazenskem sodišču. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Köster, za minuto. Vojna. Erdogana na severu Sirije je v nasprotju z mednarodnim pravom in vodil destabilizacijo celotne regije. ZDA so z omikom eh, svoje vojske dale prosto pot Erdoganu. In zaradi tega je prišlo do uničenja eh, regij v Siriji in eh, do povečanja turškega ozemlja Kurdi eh, se že leta borijo tudi za varnost evropskih državljanov. 11 tisoč jih je že umrlo v tem boju, zato jim v Evropi veliko dolgujemo. Podaljšanje premirja vsekakor pozdravljam, ampak eh, to ne bo nič pomagalo kurdom, ta regija je močno oddaljena od miru. Erdogan mora preklicati svoje načrte, kaj ti kurti, kurdi potrebujejo možnost eh, samostojnega življenja in potrebujejo pravico do soodločanja in mednarodna skupnost mora končno za to sprejeti tudi odgovornost. Hvala lepa za minuto, gospod Tudorake. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, enostransko smo že obsodili to invazijo. Evropska unija mora v prvi vrsti delovati na humanitaren način, kajti sedaj gre za zgodovinsko krizo. Veliko je preganjanja v Siriji, pa tudi izven Sirije. Gre pa tudi za varnost. vidimo, da se ponovno krepi islamska država. Potem pa je tukaj še eh, diplomatski vidik. Erdogan mora zares občutiti mednarodni pritisk. Ne smemo se eh, pustiti izseljevati. Kr Turčija nenehno krši pravice in pa humanitarna načela. Poleg tega, se je povezala tudi z Rusijo in takšni Turčiji moramo poslati jasno sporočilo. Civilno eh, prebivalstvo moramo na vsak način zaščititi, poskrbeti pa moramo tudi za to, eh, da bo prišlo do stabilizacije Sirije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Avken, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V številnih državah članicah živi veliko kurdov tukaj živijo že dolga leta, so državljani, so eh, del Evrope, so del našega volilnega telesa. Zelo blizu so nam. In to, eh, kar se trenutno dogaja, močno vpliva tudi na nas, kaj ti eh, kurdi, ki živijo v Evropi, imajo tesne stike za svojimi družinami doma. Seveda situacija ni slabša zaradi tega, ker si bolj prizadet, kadar so prizadeti tvoji bližnji, ampak eh, je ta situacija grozljiva predvsem zaradi eh, tega, ker kaže na našo nemoč. Eh, dobila sem pismo predstavnice žensk, ki kurdskih žensk je zapisala, ne želimo, da naši otroci še naprej umirajo. Kurdi pravijo, da so njihovi prijatelji le gore pokažimo jim, eh, da imajo tudi druge prijatelje. In eh, upam, da bo naša resolucija pripomogla k spremembi situacije na terenu. Gospod Rivier, hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. V tej dvorani slišimo enotno obsojanje Turčije in njene vojaške operacije v Siriji. Seveda je potrebno obsoditi to vojsko oziroma to vojaško operacijo, ki jo vodi Erdogan ampak eh, za nekaj urami razprave ne bomo rešili eh, vzrokov za to tragedijo. Ta eh, parlament že dolgo popušča Erdoganovemu izsiljevanju. Predvsem poslanci Evropske ljudske stranke pravite, da Turčija nikoli ne bo vstopila v Evropsko unijo. Tukaj pa glasujete vsega o e, finančni pomoči Turčiji je vedno več davkoplačevalskih sredstev namenjate Erdoganu. In sicer zato, ker niste sposobni zaščititi Evrope. Vaša dvoličnost krepi turškega predsednika in vaša dvoličnost preprečuje evropsko rešitev krize. Zato uh, sedi Erdogan za krmilom. Uh, postopek eh, pristopa Turčije k Evropski uniji je potrebno takoj eh, prekiniti in eh, prekiniti je potrebno tudi zagotavljanje finančne pomoči Turčiji. Najlepša hvala, gospod Prokačini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Drama turškega oziroma kurdskega prebivalstva je razkrila dvoličnost Evropske unije ko so kurdi umirali, da bi nas eh, rešili eh, pred eh, islamskim terorizmom, smo evropejci sedeli na kavčih in gledali televizijo. Sedaj pa sedimo križem rok, ko je Turčija napadla kurde v Siriji. Evropa je zagotovila 58 milijonov evrov Turčiji, zato da bi vzpodbudila njen pristop k Evropski uniji. Grožnja Erdogana, da bo vrgel bekunsko bombo v Evropo, ki vedno znova deluje, pa kaže, kako zelo eh, neuspešna je Evropska unija pri zaščiti lasnih meja. Dobro, ja, potrebujemo selektivne ukrepe za Erdogana in e, njegov najbližji krok, ampak predvsem moramo prekiniti pristop Turčije k Evropski uniji. Gospod, gospod Papadakis, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča enostranska vojaška operacija, kot jo imenuje Evropska unija, je pravzaprav invazija. E, Turčija želi nadzor nad regijo. E, dogovor med ZDA in Turčijo in dogovor med e, Rusijo in Turčijo kažeta na usiljevanje imperialističnega režima. Gre za vzpostavljanje negotovosti in za zaostrovanje vojaške situacije na terenu. Tako imenovane sankcije Evropske unije za turško invazijo v eh, Sirijo in eh, za eh, vse posege v Egejskem morju za izključno gospodarsko območje v Egejskem morju, pa kaže, da nimamo prijateljev v NATO vsako zavezništvo, ki ga imamo, je zavezništvo eh, zopr eh, ljudi. Pokazati bi morali solidarnost z Kurdi, zaustaviti bi morali turško invezijo in Kurdi morajo imeti možnost, da sami odločajo o svoji prihodnosti. Gospod Kovačev. upad eh, v eh, Sirijo eh, kaže na to, kaj se zgodi, kadar je mednarodna skupnost nesposobna odzvati se na dogajanje v bližnji regiji. Evropska unija je zelo dobra pri podajanju izjav. Veliko slabše pa nam gre pri konkretnih dejanjih. Rusija Se opravičujem, da sem vas prekinila. Bomo še enkrat poskusili. Očitno imamo težave s tolmačenjem. Vojaška operacija Turčije spodkopava varnost v regiji in boj proti Dajšu. Poskrbeti bi morali za politična in diplomatska prizadevanja v sodelovanju z našimi NATO partnericami, namesto da sprejemamo enostranske ukrepe. Začasno premirje ne pomeni konca trpljenja prebivalcev v regiji. Naj nam bo to všeč ali ne, Turčija je naša partnerica in v našem interesu je, da Turčija ostane na evropski poti, če bo seveda spoštovala svoje zaveze in države, ki mejijo na Turčijo, potrebujejo solidarnost Evropske unije, še prav posebej Grčija in Bolgarija. Gospod eh, Šajder za minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Vojaška ofenziva v Turčiji eh, je mednarodno pravno Eh, eh, problematična in je tudi motivirana z notranjo politiko zaradi tega, ker je Erdogan zgubil mnoge volitve. Sedaj pa bežijo kristijani, jezidi, armenci, kurdi, eh, več kot 200 tisoč oseb je na begu, med tem 70 tisoč otrok. Obstaja nevarnost, da se ponovno okrepi islamska država. Dejstvo je, da kurdi niso teroristi, temveč borci za svobodo, ki so tudi Evropo osvobodili eh, pred kugo islamskega terorja. Kaj potrebujemo? Pravo eh, premjerja, diplomatsko ofenzivo, eh, cono brez vojakov, potrebujemo sankcije proti Turčiji, potrebujemo eh, embargo na orožje in mi se moramo tudi vprašati, ali ne bi eh, se nehali pogajati s Turčijo in predvsem eh, pa potrebujemo kurdsko samoupravo v Rošavi. Za eno minuto, gospod Benjen. Hvala lepa. Umik američanov je največja izdaja modernih časov. Eh, kurdski eh, borci so se borili z nami eh, in eh, to so odlični ljudje, tega ne smemo pozabiti in jaz tega ne pozabljam. To je dejal ameriški predsednik. Sedaj so pa eh, kurdi pravzaprav eh, ameriški idioti, zaradi izdani so. Eh, in, eh, Eh, za eh, Turčijo bi bilo bolje, če bi gledali eh, na lastno zemlje, če bi dali več prostora politični opoziciji in tudi novinarjem. Mi potrebujemo politično rešitev, potrebujemo hitro vračanje razseljenih oseb in mi moramo eh, pravzaprav tudi eh, umakniti strateško prednost, eh, ki se daje Putinu, Asadu in drugim. Hvala lepa, sedaj pa gospa Čekardi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred stotimi leti so bili žrtev napada prebivalci Armenije. Danes se enako dogaja Kurdom in Erdoganu ni nič eh, mar, eh, da se pri tem pretaka nedolžna kri, eh, kot kri predstavnice kurdske, kurdskih neodvisnih sil, ki so jo Turki brez oklevanja ubili. Vse to se dogaja pred našimi vrati. Eh, in uh, zatem Erdogan ogroža Evropo, kajti iz zapora so ušli eh, številni islamski borci. Uh, pri tem pa zahteva 6 milijard od Evrope. Vse to je nesprejemljivo. Rusi uh, pri tem postajajo protagonisti, Evropska unija pa je nemočna in uh, ostaja tiho. Visoka predstavnica za zunanje zadeve Federica Mogherini nam je v sramoto, upravičujem se, da je italijanka. Eh, čas je, da pozovemo turški režim, da prevzame posledice za svoje delovanje. Eh, Evropska unija bo v nasprotnem primeru eh, njena zaveznica in sostorilka. Ne pristopu Turčije k Evropski uniji. Gospod Gojnik. Ja, Najlepša hvala. Samo

gospod eh, Sonneborg, eh, zdi se mi grozno, kako zlorabljate ta parlament eh, za svoj cinični govor na račun teh prizadetih ljudi. Torej, izdali so kurde, pomagali so nam proti IS-u, pustili smo jih na cedili in američani so jih pustili svojim umikom na cedilu. Vsi smo vedeli, da jih bo Turčija napadla, ko se ZDA umakne umaknejo. Trpljenje otrok, ženske, vseh ljudi je eh, brezkončno. To je treba ustaviti. Eh, prejemniki Nobelove nagrade za mir smo in zaradi tega moramo jasno tudi povedati, ne, gospod Erdogan, ta udor ni eh, nekaj, kar vodi v mir, to je umor. Eh, za eh, barbarske diktatorje v Evropske uniji ni prostora. To moramo jasno pokazati. Za države, ki kršijo človekovo dostojanje, dostojanstvo. Eh, eh, ki polnijo zapore s političnimi ujetniki, ki se borijo zoper novinarje, za teni prostora v naši evropski hiši. Potrebna je eh, diplomacija, zamrznitev denarja, sankcije, vse to je pač potrebno. In to mi manjka v našem predlogu resolucijo. Evropa potrebuje močan glas ki ga razumejo posod. Eh, gospod Gjongoši za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, mnogi si govorili o pomankanju enotnosti Evropske unije, da ni sposobna niti obsoditi v skupni resoluciji turško agresijo. Eh, najprej je Mačarska dala veto na to deklaracijo in jaz se moram opravičiti kot Mačar. Jasno je, da ko Orban govori v imenu Mačarov, da to zavračamo. Eh, naj vam povem, da to ni v interesu Mačarov. Eh, tudi ne v interesu Mačarske, eh, da podpira agresije kjerkoli po svetu. Ne, to ni v eh, interesu Mačarov. Kar pa zadeva uh, turško vojaško poseganje. Eh, mi moramo seveda imeti razumevanje za njihove varnostne skrbi, vendar jasno je, da eh, za ta problem ni vojaške rešitve, samo politična je lahko, diplomatska in eh, tu prihaja do nadaljne destabilizacije Sirije in tu se ne borijo več proti terorizmu in s tem se povečuje tudi migracijska kriza. Zastavlja se vprašanje, kje je Evropska unija. Mi gledamo. Eh, destabilizacijo naše soseščine na severu Afrike, na bližnjem vzhodu. Evropska unija mora biti spet na zemljevidu, mora biti prepoznavna, preden eh, druge dominantne sile prevzamejo eh, nadzor. Hvala lepa, gospod Velami, za eno minuto. E, torej, mi smo vsi zgroženi, vendar to ni dovolj. Tu gre namreč tudi za našo lastno varnost. Gospod Erdogan je prvi zaveznik IS-a. E eh, in vse to bo imelo posledice za evropsko eh, ozemlje. Vidimo mavk Evrope, to je znak nemoči. E, tu ne gre za uh, avtonomijo, za strateško. Evropa uh, se preveč osredotoča na trg in ne na naše vrednote. In ker mi ne znamo uh, svobodno oblikovati svoje migracijske politike, zaradi tega nas izsiljuje Erdogan. Eh, Evropa ni sposobna sama poskrbeti za zunanje eh, meje in zaradi tega ne moremo prispevati k ustanavljanju ravnovesja po svetu. Mi ne smemo nikoli več biti opazovalec eh, in mi se moramo potruditi, da prisilimo Turčijo v pogajanja, namesto da dajemo denar Turčiji, ki pravzaprav na poti pristopa ni nič naredila. Hvala lepa, sedaj gospod Papakada, ki se eno minuto. Eh, hvala lepa. Eh, Turčija nadaljuje z etničnim eh, čiščenjem na kurdskem področju, izkorišča pravzaprav umik ZDA. Vsi so prisotni tam v regiji, razne Evropske unije in tu bodo žrtve eh, teh grozljivosti in Evropska unija bo morala tudi plačati račun za to, ne da bi pač prevzela kakršnokoli pobudo, da ustavi to invazijo. Treba je ustaviti ekonomske eh, transakcije in še bolje potrebno zaščititi kurde, ki so se borili proti eh, islamski državi. Mi ne smemo opazovati, kako Erdogan izsiljuje Evropsko unijo. Gospa Risa, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Kurdski borci, eh, arabski, turkmenski, kristijanski so se borili za človeštvo. Tu je eh, Erivan Güzel eh, dejal eh, danes eh, zjutraj, mi smo danes vsi kurdi spričo eh, nezakonitega turškega napada. Erdogan napada eh, najbolj odločne bojevnike proti barbarizmu, tiste, ki so se borili za svojo in za našo svobodo. Eh, s tem se krepijo uh, sovražniki demokracije. Uh, eh, Asad je sedaj skoraj da že legitimiran, to je res višek. Uh, Eh, embargo na orožje so naši ministri zavrnili. To je eh, nerazumljivo, nespremljivo. Mi se ne smemo spraševati, eh, mi moramo zaščititi civilno prebivalstvo in ponovno najti svoje izgubljeno dostojanstvo. Hvala lepa, gospod Kofod, za eno minuto. Res sem zelo zaskrbljen. Erdogan eh, grozi Evropi, češ, da bo poslal milijone migrantov eh, v Evropsko unijo. Evropski sistem je propadel in Erdogan ima nadzor uh, nad našimi zunanjimi mejami. In to je dokaz za to, da evropski sistem uh, ne deluje. Uh, denar eh, evropskih davkoplačevalcev gre v turške Erdoganove zakladnice, sedaj nam pa grozi, eh, da bomo pač soočeni z istimi skrbmi kot leta 2015, ko se je eh, Evropa soočila z velikimi migracijami in k malu bodo uh, teroristi prihajali pred Božičem v Evropo in uh, Evropejci se bodo bali uh, božičnih sejmov. Mi ne smemo biti več skrinjica za Erdogana. Mi moramo pač dejansko prevzeti odgovarnost v tem parlamentu. Hvala lepa, gospa Duriš Nikolsovnova, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica prej sem bila zelo ponosna na projekt Evropske unije, sedaj pa se eh, sramujem za ta alibizem, te alibije, ki jih iščemo. Eh, pozabili smo na kurde, kritiziramo eh, predsednika Trumpa zaradi umika ameriških enot v Siriji, vendar bližnji vzhod je bližje Evropi kot američanom. Kje so naše vojaške enote? Kje, eh, smo mi, naša zunanja in varnostna politika je šipka, mi smo samo statisti, eh, samo eh, gledamo. Zahod eh, je izginil, ga ni več v tej igri in posamezni protagonisti se pogovarjajo s Putinom in ne z nami. In mi dopuščamo, da nas Erdogan zastrašuje in države višegrajske eh, četvorke so se pogovarjale o tem, da je treba probleme reševati tam, kjer nastajajo in na kaj sedaj čakamo. Mi se moramo sramovati, celotna Evropska unija in sicer za to, da iščemo samo alibije v tem eh, konfliktu. Eh, gospa Philips. Eh, Združeno kraljestvo je končno prenehalo dobavljati orože Turčiji. To je premalo. Želimo ekonomske sankcije. Eh, vendar eh, mi še vedno pomagamo Turčiji. Kurdi so se eh, borili za to, da nas zaščitijo pred brutalnimi teroristi. Eh, Zato so plačali življenjem. Mi bi jih morali nagraditi, eh, pa nič ne naredimo. Mi dopuščamo uporabo kemičnega orožja. Uh, Evropska unija plačuje uh, Turčiji uh, veliko denarja uh, vsak dan, uh, kurdom, ki so sedaj razseljeni, pa ne dajemo nobene pomoči. Uh, to je pravzaprav stečaj, bankrot tega političnega bloka in s tem se strinjajo vsi uh, v tem parlamentu. Torej morajo uh, pravzaprav uh, tudi uh, izvršilni organi. Uh, ukrepati ali pa je ta parlament eh, brezpredmeten. Gospod Ranhel, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, najprej želim povedati naslednje. Mnoge izjave smo slišali danes, s katerimi se strinjam. Naprimer, da obsojamo uh, intervencijo, da uh, po, uh, obsojamo turško ofenzivo na severovzhodu Sirije. Na ta način so pregnali 100 tisoče ljudi, veliko žrtev je in to ni samo kršitev eh, mednarodnega prava, to je tudi uh, kršitev človekovih pravic. Eno stvar želim dodati. Evropska unija in zlasti tudi Evropski svet uh, Eh, morata sprejeti drastične eh, ukrepe zopr to ofenzivo eh, Erdogana. Zelo me skrbi. Spominja me to na dogodke v zgodovini, ta pakt med Erdoganom in Putinom. Mi usode Sirije ne smemo prepustiti tema dvema avtokratoma. Eh, eh, to smo doživeli več kot enkrat v zgodovini, poznamo tragične eh, posledice za prebivalstvo, pa tudi za svetovni mir. Hvala lepa. Ena minuta, gospod Pišapija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vsi smo besni zaradi eh, turške vojaške operacije v Siriji. Ne gre za eh, mirovni postopek, ampak za zločin nad človeštvom. Kurdi pa so pri tem žrtve. Izdali smo jih, obrnili smo jim hrbet. Dogovor med Putinom in Erdoganom je še zadnji udarec miru, eh, svobodi in pa demokraciji ne zadostuje zgolj e, embargo za prodajo orožja. E, potrebno je obsoditi e, ta kazniva dejanja. In pokazati moramo tudi nelagodje ob stvarih, ki se dogajajo in pogum, da te stvari rešimo, kot je dejal Neruda. Mislim, da je čas, da vzpostavimo eh, območje brez preletov, eh, da zagotovimo zaščito kurdskega naroda in da uvedemo sankcije zopr Erdoganu v režim. Če ne zdaj, kdaj pa? Kolega Huk, minuta. Turč, turška invazija nad Kurdi v severni Siriji je uničila bolnišnice, prizadela na tisoče ljudi, nima več dostopa do vode. In to pomaga Jezusu, da se lahko ponovno oživi in da pride tudi do še večje destabilizacije. Nekatere države so takoj prepovedale prodajo orožja v Turčiji, ker je poslanci so pisali premijeju in Združeno kraljestvo, da bi prosili za to, da prenehamo omogočiti ta genocid. Združeno kraljestvo je sedaj obljubilo nove licence, ne bo pa obnovilo starih licenc, ki so bile že dodeljene. To moralno ni sprejemljivo. Donald Trump tu deluje grozljivo. In tu vidimo, da res potrebujemo močno in učinkovito Evropo. Če bomo dali orožje tistim, ki so odgovorni za zločine, bomo tudi mi isto odgovorni kot tisti, ki streljajo. Mislim, da tu ni nobene perspektive, da bi Turčija sploh vstopila v Evropsko unijo in moramo prekiniti ta status kandidatke. Kolegica Lici, minuta. Niso le kurdi tisti, ki bi morali izkazati solidarnost, niso le tur, kurdi ogroženi. Namreč turška invazija vpliva tudi na krščansko manjšino, eh, ki že dolgo živi v eh, Siriji in sicer eh, dve tisočletji. Zaščititi moramo kristijane tudi izven šengenskega območja in to je obveza, ki se ji ne moremo zgolj odreči. Evropa mora prevzeti.